Okay, are you ready? I think that we can start. Tako vidim, da ste pripravljeni, tako da lahko začnemo. In sicer začenjamo z zadnjim zasedanjem odbora za kmetijstvo v tem mandatu. Če začnemo s formalnimi zadevami, ne vidim kakšnih pripomb, kar zadeva točko ena, to je potrditev dnevnega reda, zato je s tem dnevni red tudi potrjen. Naj povem, da zasedanje prenašamo preko spleta, tu je tudi filmska ekipa, snemalna ekipa z Finske na povabilo gospe Kajtanen, prav tako je tu nekaj drugih predstavnikov medijev. Pozdravljam namreč eh, med nami novinarje z Polske, pa vem, da je tu tudi nekaj novinarjev iz drugih držav, tako da lepo zdrav sem. Tolmačenje imamo na voljo v 16 jezikih. imamo pa tudi dve izjemno zanimivi in pomembni vsebinski točki na dnevnem redu. Najprej izmenjava mnen z gospo Pihlajama z urada, Evropskega urada za patentne, Evropskega patentnega urada, ki nam bo predstavila možnost patentiranja rastlin, to je izredno zanimiva tema. Druga tema na dnevnem redu pa zadeva trgovinska pogajanja, predvsem v agroživilski dejavnosti v luči reforme SKP, tako da tu bo z nami gospod direktor Clark. Tretja točka pa je je glasovanje in sicer še zadnjega dela reforme, poročilo gospe Müller. Ampak to pride na vrsto kasneje, okrog 17. ure. No, današnje zasedanje, kot rečeno, je zadnje v tem mandatu. Čaka nas najprej izmenjava mnen direktorica patentnega urada glede možnosti patentiranja rastlin. To je tematika, ki je postala izredno aktualna in ki zbuja številne pomisleke in strahove med zainteresiranimi deležniki in podjetji, sploh glede na mnenje patentnega urada iz decembra 2018. Zato smo povabili gospo direktorico pravne službe Evropskega patentnega urada na izmenjavo mnen na povabilo naših poslancev. Že več let poteka ta razprava v okviru Evropskega patentnega urada. Te patente ureja direktiva 98-44, ki ureja patentno zaščito na področju biotehnologije in pa tudi v okviru Evropske patentnega urada patentne konvencije. Parlament je sprejel resolucijo, v kateri zahteva razjasnitev možnosti patentiranja podvrst rastlin. Novembra 2016 je komisija podala izjavo, da nikoli ni bil namen patentirati oziroma ponuditi možnost patentiranja rastlin, ki so produkt običajnih bioloških procesov. V izvedbenem členu 28 je patentni urad tudi svoje v prakso ustrezno prilagodil. Patentni urad je zato zavrnil predhodno odločitev, lastno odločitev in sicer z argumentom, da ima Evropska patentna konvencija primat nad izvedbenimi uredbami. Prav tako je bilo rečeno, da je možno poveriti patent tudi proizvodom, ki izhajajo iz v osnovi bioloških procesov. Številni deležniki so to sprejeli z razočaranjem, upoštevajoč, da Evropska komisija, parlament in vsi tudi člani patentnega urada predhodno niso odločili v tej smeri. Najprej bomo prosili za predstavitev, gospod direktor, potem bomo prisluhnili poslankam in poslancem in potem ponovno dobite besedo vi, gospod direktor, da se boste lahko odzvali na slišeno, podali odgovore na vprašanja oziroma se odzvali na komentarje, ki bodo izšli iz razprave. V naših vrstah pozdravljam tudi predstavnike Evropske komisije, ki so danes tu, prav tako predstavnike drugih institucij, panožnih organizacij, nevladnih organizacij. Lep pozdrav vsem, tudi tolmačem in mislim, gospod direktor, da lahko začnemo. Izvolite, beseda je vaša. Thank you. Hvala lepa, gospod predsednik Sekjerski. Hvala tudi za zelo dober uvod v to temo vi ste že povedali, za katera dejstva gre, gospe in gospodje. Želim se zahvaliti odboru za kmetijstvo, da je dal možnost Evropskemu patentnemu uradu, da predstavi sedanjo situacijo. Ko gre za možnost patentiranja, izumov, ki so povezani z rastlinami. Gospe in gospodje, želim začeti z nekaterimi splošnimi informacijami o Evropskem patentnem uradu in tudi z nekaterimi statistikami, preden bom šla v podrobnosti um, zadnje odločitve tehničnega odbora za pritožbe in uh, preden bom um, spregovorila o naslednjih korakih v zvezi s tem. Evropski patentni urad, pred trimi leti smo že tu razpravljali o tem, je patentni urad za Evropo in želimo spodbujati inovacije, Eh, konkurenčnost in gospodarsko rast v Evropi. Razen tega želimo ponuditi visoko kakovostne in učinkovite storitve v okviru Evropske patentne konvencije. Evropska patentna organizacija je druga največja medvladna institucija v Evropi. Evropski patentni urad je del Evropske patentne organizacije. Evropski patentni urad je torej izvršni organ, ki je pristojen za um, um, iskanje, preverjanje, objavljanje prijav patentov in da um, s, um, se ukvarja tudi z nasprotovanjem tem um, prijavam. Um, odbor za pritožbe pa je neodvisen in člani odbora za pritožbe so tudi neodvisni pri sprijemanju um, svojih odločitev na podlagi zakonov. Evropski patentni urad in tudi organ za pritožbe sta pod nadzorom držav članic, administrativnega sveta, upravnega sveta, ki je sestavljen iz predstavnikov 38 držav pogodbenic. Teh 38 držav pogodbenic um, torej tam je, so, tu so vključene vse države Evropske unije. Um, več kot 170 tisoč prijav patentov je bilo v letu 2018 in Evropski patentni urad je podelil približno 120 tisoč patentov v letu 2018. Če gremo sedaj na področje rastlin, um, rastlinskih inovacij smo v letih od 1995, ko se je začelo s to tehnologijo do 2018, vsega skupaj približno oziroma malo manj kot 8000 prijav patentov za transgene rastline. Transgene rastline so rastline, ki so gensko spremenjene, prejeli smo približno tisoč prijav za konvencionalne rastline in za tehnologijo gojanja rastlin v istem časovnem obdobju. S konvencionalnimi rastlinami in tehnologijo gojanja rastlin mislim na prijave, ki so um, um, ki izhajajo iz eh, bioloških procesov ali tudi mutanti, ki izhajajo iz novih tehnologij gojenja, kot je naprimer CRISP ali tudi iz drugih metod gojenja. In tehnologiji, če si ogledamo grafiko na desni strani, imamo 15 eh, eh, takih prijav. 15 odstotkov, to so um, um, rastline iz procesov, ki so v bistvu biološki. Če si ogledamo, koliko Torej, pri transgenih rastlinah v tem obdobju je 35 odstotkov teh prijav je vodilo do podelitve patenta. To pomeni, um, podelitev patenta v spremenjeni ali nespremenjeni obliki prijave, kajti pogosto se prijava, prijava v, to, ko, v teku postopka potem tudi spremeni. In mnoge prijave so bile dopolnjene, spremenjene, tako da se je um, področje uporabe pravzaprav uh, zožilo. Uh, manj kot ena četrtina pa je vodila do patentov tudi na drugem področju pri konvencionalnih rastlinah in tehnologijah v zvezi z gojanjem rastlin. Kar zadeva statistike pri konvencionalnih rastlinah, je stopnja podelitve patenta še nižja in tudi, če se ogledamo, dejstvo, ali je patent bil eh, podeljen za prijavo tako, kot je bilo, bila uložena, moram reči, da je samo dva odstotka prijav bilo odobrenih tako, kot so bile uložene. V 98 primir, odstotkih primerov pa eh, se je področje uporabe potem zožilo. Tako kot je gospod Sikirski povedal na začetku, uh, Eh, gre tu seveda za evropsko pravo, za evropsko patentno konvencijo. Člen 53b EPC je pri, v, v bistvu isti kot v direktivi o biotehnologiji in pravilo 28 izvedbene uredbe je bilo sprejeto 1. julija 2017. Torej, to Izvid, izvedbena uredba pravi, da patenti um, se ne smejo podeliti, če je um, produkt rezultat um, postopka, ki je v bistvu bio, um, biološki. In um, tega se morajo seveda držati tudi vsi, ki presojajo o teh um, prijavah. V letu 2018 so eh, smernice za presujanje bile um, prilagojene, predvsem, ko gre za rastline in eh, živali, ki izhajajo iz postopkov, ki so v bistvu biološki. In zato imamo od 2018 naprej tudi poseben odstavek, ki pravi, da če prijava patenta um, um, Torej, če gre za tehn, tehnološko dosežen mutant, potem mora prijava vsebovati um, tudi izjavo, ki izključuje um, to, da bi ta rastlina izhajala iz procesa, ki je v bistvu biološki. To je praksa patentnega urada tudi še danes in to um, zrcali direktivo o biotehnologiji, tako kot je um, to objavila tudi komisija v decembru 2016. Torej, države članice Evropske patent, Evropskega patentnega orada imajo seveda tudi nacionalno zakonodajo, ki je v skladu z obvestilom komisije iz leta 2016 zadnja država Srbija zadnja država pogodbenica, je eh, spremenila svojo nacionalno zakonodajo decembra 2018. Mnoge pogodbenice um, izvajajo revizijo svoje zakonodaje v tem smislu in sicer, da bo prišlo do izključitve eh, rastlin, ki izhajajo iz postopkov, ki so v bistvu biološki tam, to velja naprimer za Belgijo, Polsko, Portugalsko in Hrvaško. Decembra 2018 eh, V enem od primerov pritožb je tehnični urad za pritožbe se odločil, da pravilo 28, ki izključuje rastline, ki izhajajo iz procesov, ki so v bistvu biološki, da je to v konfliktu z členom 53b C. In zato je člen, tako kot eh, je to interpretiral odbor za pritožbe v prejšnjih eh, odločitvah 2015, eh, torej je nad pravilom. In zato eh, so. Eh, eh, eh, so preklicali odločitev, ki je prej um, um, predvidela uporabo tega. In, up, argumentacija odbora za pritožbe je bila, da, je obvest, da obvestilo komisije nima eh, pravne avtoritete in Eh, kjer eh, eh, pravilo 28 je bilo v nasprotju z interpretacijo odbora za pritožbe v prejšnjih odločitvah, odbor za pritožbe ni videl razloga, da bi um, odločal drugače, kot je v preteklosti, naprimer 2015. In zato tudi niso videli nobene utemeljitve, da bi um, zahtevali, da se skliče razširjen odbor za pritožbe, da bi um, prišli do nove odločitve v tem primeru. Trenutno je v odboru za pritožbe 19 eh, dodatnih pritožb, ki se tečejo, vključno z, z uh, eh, primerom, ko je, bil ko je bila zavrnjena prijava patenta ali ko je bil preklican patent na osnovi um, pravila 28, teh 19 dodatnih pritožb, tako kot vidimo na tem seznamu, uh, so v Torej, z njimi se ukvarja isti odbor za pritožbe. In V Evropskem patentnem uradu imamo 250 primerov, ki so v fazi preverjanja, presoje. Um, Oddelki, ki preverjajo, se držijo 28. pravila in tudi navodilom iz smernic. In zato, ko gre za možnost patentiranja um, iz procesov, ki so v bistvu biološki, se preverja, ali to temelji na ali je treba upoštevati 28. člen in um, verjetno bo v teh primerjih tudi prišlo do pritožb in spet se bo z njimi ukvarjal odbor za pritožbe. Isto velja za štiri primere nasprotovanja tem patentom prijavam. Um, um, upravni svet Evropskega patentnega urada, um, ki je zasedal na koncu marca. Tam je predsednik Evropskega patentnega urada, torej prejšnji teden, eh, po, eh, sredoval eh, nekatere primire odboru za pritožbe. In v tem posredovanju je predsednik Evropskega patentnega ur, urada oziroma želi eh, dobiti od razširjenega odbora za pritužbe mnenje o možnosti patentiranja rastlin, ki izhajajo iz procesov, ki so v bistvu biološki. In želi pridobiti mnenje o temeljnih eh, pravnih točkah, predvsem tudi glede na zadnje odločitve pritožbenega odbora, kajti tu imamo pravilo, ki zrcali obvestilo komisije in tudi mnenje evropskih zakonodajalcev in tudi prejšnje interpretacije um, odbora za pritožbe glede možnosti patentiranja takšnih izumov. Torej, katero pravno normo je pri tem treba upoštevati, s tem se sedaj ukvarja ta razširjen odbor za pritožbe. Evropski urad, eh, patentni urad, Ehm, sedaj čaka, kakšna bo odločitev v teh eh, primerih, ki so v teku, in gre seveda tudi za primere, ko se nasprotuje določenim prijavam. In sedaj čakamo, kako bo odločil o tem razširjeni odbor za pritožbe. Eh, seveda tudi zainteresirane strani in deležniki lahko um, sprožijo dodatne dejavnosti. Um, če uh, se um, razširjeni odbor za pritožbe ukvarja z določeno zadevo, lahko seveda zainteresirana stran um, uloži doda, pri, pri, doda dodatne informacije. In če um, se ta razširjena, razširjeni odbor za pritožbe ukvarja z določeno zadevo, lahko vsaka zainteresirana stran poda tudi svoje pripombe na pripombe tretjih strani, kar zadeva določeno prijavo patenta. Predsednik Evropskega patentnega urada lahko tudi podaja vloge v tem pritožbenem postopku in to bo verjetno tudi storil. Kajti za Evropski patentni urad gre predvsem zato, da se spet vzpostavi pravna gotovost, kar bo v interesu uporabnikov Evropskega patentnega um, urada in tudi splošne javnosti. S tem sem jaz končala svojo predstavitev. Um, uh, tu imamo še sporočilo Evropskega patentnega or, urada, po seji upravnega sveta glede um, namenov za nadaljne delo našega Evropskega patentnega urada. S tem sem končala svojo predstavitev in bom rada odgovarjala na vaše vprašanja. Hvala lepa, gospod direktor. Sedaj prehajamo na prispevke poslank in poslancev v naših vrstah pozdravljam tudi naše goste, ki so danes z nami na povabilo poslanke gospe Glonek. Torej, lep pozdrav vsem gostom, lep pozdrav gospe Glonek, veseli nas, da ste danes lahko z nami na tem eh, pomembnem zasedanju, kjer obravnavamo pomembne teme. Obenem je pa to tudi zadnje zasedanje odbora za kmetijstvo v tem mandatu. Torej, na vrsti ste poslanke in poslanci. Kot prvi besedo dobi gospod Hautema. Izvolite. Ja, dank u wel, voorzitter. En um, heel goed om te zien. Hvala lepa, gospod predsednik. Veseli me, da je z nami predstavnica patentnega urada, kajti um, zelenjava in sadja. E, ne more biti tako, da samo nekatera podjetja dobivajo patente za to. 2015 smo eh, sprejeli tudi resolucijo soglasno in države članice pravijo, da ne more biti tako, da bi imeli patente na določene proizvode, Eh, ki se prav izvajajo s klasičnimi postopki in da eh, patentni urad eh, to odobri. Vendar se pojavljajo seveda tudi pravno vprašanja. Zanima me predvsem to, kar se je zgodilo v petek in sicer vsega, Eh, predsednik upravnega sveta se je obrnil na razširjen pritožbeni organ. Kako dolgo pa bo to še trajalo? Vidimo, da je ta negotovost nekaj, kar zelo škodi in to je treba odpraviti. In zato vas sprašujem eh, glede možnosti, da se prilagodi eh, člen 53b eh, sporazuma, konvencije. Torej, želim vedeti, ali, in tu se obračam predvsem na komisijo, ali bo po eh, evropskih volitvah ta točka še ostala na programu in kakšna je pravzaprav alternativna rešitev. Če uradni, eh, če patentni urad eh, ne bo eh, sprejel zadovoljive rešitve, kako ravnati, tako da bomo imeli res dobro pravno podlago, pravno osnovo za patente za te proizvode. Link. Ja, vielen Dank, dass Sie hvala lepa za to, da ste omogočili današnjo razpravo. Gospod Hojtima je že rekel, Evropski parlament je sprejel dve resolucije o tej temi. Prvo v letu 2012 tam sem bil soavtor in pojasnili smo, da ne more biti patentov na eh, proizvode iz postopkov, ki so v bistvu biološki in zato se vedno spet čut, trdimo, zakaj se to ne uresničuje v praksi. Tudi komisija je vedno spet opozorila na to, vendar patentni urad to postavlja pod vprašaj in to se dogaja vedno spet in se odpirajo nove poti, da se vse postavi pod vprašaj. Ali zatem teči mogoče kakšna strategija, da bi se vendarle eh, omogočilo patentiranje nekaj? Česa, česar velika večina tu uh, v parlamentu ne želimo. Vsake dve leti se ponavlja ta razprava ali mogoče obstaja možnost patentiranja. E, postopki gojanja se ne patentirajo, rastline, ki iz tega nastajajo, pa se patentirajo. To je pravzaprav absurdna situacija in temu ne more biti tako. In zato bi si želeli končno jasnost in um, ponovno želimo politično povedati, torej povedati da um, se vi tudi zaslužite s temi patenti. Nočem vam ničesar potikati, ampak ne vem, zakaj vedno spet um, ne spoštujete politično izražene volje. Potem nekaj ste govor, povedali tudi eh, postopek CRISPR to ni konvencionalno gojenje, temveč eh, tu gre za uh, genetiko. Um, in zato vas sprašujem, kako to ocenjujete in koliko je postopkov na tem področju. Gospod Šrajer, gospa Šrajer. Hvala. Gospod predsedujoči, mislim, da je zelo dobro, da ob koncu tega mandata končno govorimo tudi o tem vprašanju, tako kot kolega Hautema. Eh, torej, na nizozemskem je veliko, ki jih zanima to vprašanje na področju kmetijstva. 2015 smo sprejeli resolucijo in zapisali, da eh, rastlinske vrste um, torej da rastlinskih sort ni možno patentirati, vendar imamo člen 28.3, ki eh, se ki ga več držav postavlja pod vprašaj. In tehnični odbor je razpravljal o teh vidikih, tako smo danes slišali. Uh, In dobro bi bilo, da ne bi imeli samo tehnične odločitve, temveč širšo odločitev. Um, torej, ta razprava je potekala na nižji ravni in zato um, pravzaprav ni ustrezno upoštevana interpretativna razlaga člena 53b komisija, kjer pravi, ki pravi, torej ta člen, da biotehnologije eh, se ne morejo uporabiti za gojenje v smislu te direktive komisije. Torej, če ti um, postopki, ki so v bistvu biološki, ali so izuzeti ali ne, je to v bistvu odvisno od člena 28.3. In um, to je obravnavano v direktivi o biotehnologiji. Um, urad za patente in tudi drugi, ali um, to želijo res uresničiti ali ne, kajti to je pomembno za kmetijski sektor na nizozemskem. Kdaj um, mislite, da bo um, sprejita odločitev tega razširjenega odbora za pritožbe? Kaj ti gre seveda tudi za roke, ki se jih treba držati. Um, in tudi. Ali mi lahko odgovorite, kakšna bi lahko bila naša vloga Evropskega parlamenta pri tem? In um, mislim, da ste rekli tudi, da so nekateri postopki preverjanja zaenkrat ustavljeni, gospod Severo Santos. Hvala, gospod predsednik. Hvala predstavnici Evropskega patentnega urada imam zelo preprosto vprašanje. Iz eh, ključitev možnosti patentiranja rastlin, ki izhajajo iz eh, bioloških postopkov, kako pa je v drugih državah, v ZDA na kitajskem, na področju kmetijstva, ali se te države držijo enakih pravil, jaz sem razmeroma nov, tu v parlamentu in zato me zanima ta primerjava s sistemi drugih držav, ki pa so eh, močne toš, točke evropskega sistema v primerjavi s sistemi drugih držav. Hvala lepa, gospa Hojboš. Hvala lepa. Moram reči, da sem vendarle malo začudena na tem, kar ste rekli. Če pravite, da je patentni urad neodvisen, patentni urad živi od podelitve patentov, se pravi, da določena odvisnost vendarle je in je ne moremo kar tako um, zanikati. Rekli ste tudi, da želite, um, uh, živi, želite delati v uh, interesu uporabnikov in tudi javnosti, ste rekli. Ampak javnost je vidno nekako v drugi um, vrsti. Um, vse, kar je gensko spremenjeno, je izključeno iz patentov, ampak kljub temu um, se ne držite vedno strogo tega pravila. In zato um, se mi zdi, da ni. Um, Ne drži vse, kar ste rekli. Um, torej, ko gre za patentiranje končnega izdelka in ne za patentiranje postopkov, um, Se ne more biti tako, kot je povedal gospod Heusling. Se tu govorimo o življenskih osnovah in ne o nekih izumih, ki so povezani z rastlinami. Um, razen tega, podeljujete patente tudi eh, za uh, živalsko področje. V bistvu um, stvari ne potekajo tako, kot si to želi javnost. In tu gre za ovinkarjenje, da bi. Um, se izognili temu, kar želi politična večina in tudi to, kar želi ja-, javnost. Ob koncu pa še vprašanje. Rekli ste, da tretje strani lahko podajo svoje pripombe um, za um, odbor za pritožbe. Ali nam lahko poveste tudi, kakšni so roki za vlaganje teh pripomb? To bi bilo pomembno vedeti. Gospod Agnew. Torej 38 držav Ehm, je vključenih veliko več, kot jih je v, drža, kot je v EU in tudi po Brexitu bomo tam lahko sodelovali in nam ne morete očitati, da če izstopimo iz EU, ne bomo imeli več določenih prednosti. To sem hotel povedati na začetku. Torej gre za koncept intelektualne lastnine. Nekdo nekaj izumi in želi imeti seveda tudi nagrado za svoje delo. In tu je potrebno ravnovesje. Zelo lahko je emocionalno re reagirati, da. Eh, eh, daš eh, nadzor nad živili samo nekaterim velikim podjetjem, teoretsko je mogoče tako, ampak jaz vse življenje živim v kmetijstvu in sem videl, kaj so storili kmetje za gojanje rastlin in tudi za zaščito intelektualne rastline, naprimer pri sladkorni pesi smo imeli na začetku dve, tri rastlini, rastline, In potem se je pri gojenju ehm, uspelo, eh, da smo dobili boljše rastline in to je vse skupaj tudi revolucioniralo. In sicer je gojanje lažje, kot je bilo prej in to je seveda velik dosežek. In razen tega se je potrojil pridelek sladkorne pese in sicer zaradi varstva intelektualne lasnine, potem tudi žitarice kot mlad eh, moški, eh, torej vidno, smo eh, se borili proti eh, živju in um, predel, ki so bili uničeni in tako naprej. In sedaj um, so te rastline bolj odporne tem, um, naprimer, tudi veter, ki je prej enostavno odnes, odnesel semena in sedaj uh, je z gojanjem uspelo, da seme ostane v zemlji in se lahko razvija. Um, in tudi pri krompirju je prišlo do um, revolucije. Um, in sicer imamo pri krompirju neko bolezen. Um, ki je, zelo ki je bila zelo razširjena. Um, In z gensko modifikacijo je bilo možno odpraviti to eh, bolezen bledenja krompirja. In um, tisti, eh, ki so uporabili to metodo, so bili uspešni, drugi pa ne. In zato Eh, je treba seveda tudi priznati, eh, da je dobro, če take tehnologije pridejo na trg. Kakšna pa je povprečna doba trajanja patenta in koliko eh, patent približno stane? To me zanima, gospa Katajnen. Ja, Hvala za to zelo dobro predstavitev. Žal nisem um, bila uh, že na začetku tu. Na vsak način je pa, um, možnost patentiranja rastlin eh, zanimiva, gre pa predvsem za postopke, za procese. Uh, Eh, za nove tehnologije gojenja, ki so bistvenega pomena in ki prinašajo, no, prinašajo nove priložnosti. Situacija se je seveda spremenila in zato bi bilo dobro, če bi dobili od komisije jasne nasvete, kako napredovati, kako nadaljevati. Eh, Kaj ti ta eh, Pravni postopek postaja preveč eh, obremenjujoč. Majhni in srednji veliki podjetniki eh, mogoče sploh ne bodo mogli več sodelovati na trgu in um, s koncentracijo na trgu bodo ostali samo še veliki ponudniki in velika podjetja bodo diktirala. Um, vse, kar se dogaja na trgu in to pomeni, da bo tudi vrst vedno manj. In to seveda ne sme biti rezultat. Mi tu govorimo o evropski o varnosti prehrane živil na evropski, na svetovni ravni. Um, moramo. Um, opozoriti tudi na program obzorje 2020, eh, ki eh, nudi dodatne možnosti, predvsem na slednjem mandatu, ko bo varnost prehrane in naravni viri, ko bodo, bo za to namenjeno veliko več denarja in upam, da bodo tudi države, da bodo tudi države članice um, ustrezno uporabile ta dodatna sredstva. Merci, monsieur le... Gospa Glonek. Hvala. Hvala za vašo predstavitev. Tu vidim, spet ugotavljamo, da Evropski patentni urad eh, se je znašel nek, neki pravni kompleksnosti, kar zadeva možnost patentiranja rastlin, ki izhajajo iz procesov, ki so v bistvu biološki. To je eh, tudi zato, Zanimivo, ker ste 2017 na pritisk evropskih inštitucij, da ste spremenili pravilnik in sicer naj bi izključili um, rastline, ki izhajajo iz procesov, ki so v bistvu biološki, iz možnosti patentiranja že z, eh, nizozemska, predstavniki nizozemske so govorili o tem. Torej, treba je spoštovati nacionalno pravo, direktive eh, o patentih, eh, ki prepoveduje eh, patentiranje rastlin iz procesov, ki so v bistvu biološki in zato menim, da je treba enostavno eh, se držati tudi tega mednarodnega prava. Eh, Kaj ti drugače bi s tem eh, pravzaprav odpravili to, kar je, eh, kar je veljalo doslej, doslej in bi eh, lahko eh, gojili nove vrste in to bi vsem kmetom omogočilo, da uporabijo svoja semena in tudi to je zelo pomemben vidik. Mogoče eh, Eh, pa je treba opozoriti tudi še na neko drugo nevarnost. In tu gre eh, spet za vprašanje monopolov. Eh, Torej, če se um, zlorabljajo ti patenti, potem bi samo velika podjetja bila sposobna pridobiti patente in s tem bi se vzpostavil monopol na živila in tu, o tem smo tudi že razpravljali in to bi bilo samo um, iz um, dobičkonosnih um, razlogov. S tem smo izčrpali seznam govornikov iz vrst poslank in poslancev, a še gospod Nikolson. Izvolite. Uh, thank you, Chairman. Hvala lepa. Um, torej, um, prosim, da malo bolje gledate, kdo se prijavi za razpravo. Eh, hvala eh, predstavnici Evropskega patentnega urada za obisk v našem odboru. Mislim, da um, si moramo prizadevati za skupne cilje in um, ne smemo odobriti patentov za rastlinske sorte, gre za prihodnost um, proizvodne pridelave živil. In tako kot so povedali že drugi, Evropski parlament je že pojasnil svoje stališče, tudi komisija je to jasno interpretirala. Evropski patentni urad eh, je spremenil svoje izvedbena pravila, tako sem razumel. Um, najprej se je zdelo, da bo to um, rešilo problem, ampak um, očitno so nastale neke vrzili. Um, um, sedaj je razširjen pritožbeni organ um, bil. Um, Torej mu je bilo naročeno, da sprejme ustrezne odločitve, dokdaj pa bo sprejeta ta odločitev in kako bi najhitreje zagotovili to potrebno posodobitev tudi v okviru Evropskega patentnega urada, kajti ne more biti Torej, pripričan sem, da bo naslednji Evropski parlament to vprašanje obravnaval tako resno, kot eh, je ta. In 30 eh, let sem bil tu v, eh, v parlamentu in želim se pri svojem zadnjem sestanku zahvaliti vsem. Um, tudi tolmačem, vsem, ki so mi pomagali, hvala tudi tistim, ki so me izvolili. Potem gospod Agnew na stvari gleda verjetno drugače kot mi, ampak oba sva iz Druženega kraljestva ne vemo, eh, kaj bo naslednji teden v Strasburu, kako se bo nadaljevale stvari v Združenem kraljestvu. Želim pa odboru vse najboljše. Eh, hvala predvsem tudi eh, vsem iz eh, uprave, ki so mi bili veliko pomoč v, pri mojem delu tu v Evropskem parlamentu. Najlepša hvala. No, izrasti hvaležnosti, mislim, da je tudi ta naš aplaus. No, Slišali smo vprašanje gospoda Hautemaja za predstavnika komisije. Ste si zabeležili to vprašanje? Komisija, da, izvolite, potem pa je beseda vaša za odgovor. Um, Hvala lepa. Jaz sem iz um, generalnega direktorata za rast in tu uh, je tudi predstavnik Gide Sante. Želim se uh, odgovoriti gospo, gospodu Saltami. Um, tesno sodelujemo pri tem dosjeju z Evropskim parlamentom. Eh, resolucija decembra 2015 je bila navduh za, navdih za nadaljne delo komisije in 11 mesecev pozneje smo pripravili to obvestilo in takrat smo um, bili prepričani, da bomo našli rešitev za to. Um, in to, kar smo zapisali v obvestilu komisije, je vsebinsko ustrizalo, um, ustrizalo resoluciji parlamenta. Ministrski svet je sprejel ustrizne sklepe torej do zadnje odločitve pred dvima mesecema v Evropskem patentnem uradu smo bili mnenja, da je zadeva rešena, ampak zdaj vidimo, da temu ni tako. In um, um, na sredini prejšnjega meseca smo na odboru ministrov za kmetijstvo eh, povedali, da smo mnenja, da je stališče st evropskih institucij pravilno. Eh, da ni treba spremeniti tega obvestila iz 2016 in da so vsi eh, da so zakonodajalci na evropski ravni enakega mnenja. Um, sedaj vidimo, kaj se dogaja v patentnem uradu. Prejšnji teden je zasedal upravni svet in sedaj je zadeva prenesena na razširjen odbor za pritožbe in upam, da bo tam um, sprijeta ustrezna odločitev in da sedaj odgovorim na to, kar je povedal gospod Hautoma. Torej, zelo smo pozorni, pozorno spremljamo dogajanje in tudi po evropskih volitvah se bo to nadaljevalo in prihodna komisija bo s tem prav gotovo tudi nadaljevala. Če ne bo zadovoljivega rezultata na osnovi tega posredovanja zadeve razširjenemu pretožbenemu odboru, bomo v tesnem sodelovanju s patentnim uradom um, iskali druge možne rešitve v okviru um, EPO-ja, tako da bomo ta problem rešili. Želim pa odgovoriti tudi na vprašanje, na drugo vprašanje gospoda Hojteme, ali smo pripravljeni to direktivo spet odpriti. To bi nas vrnilo v stanje v letu 2015 direktive o biotehnologiji in ponovno odpiranje te direktive bi bil zelo dolgotrajen proces. Kot rečeno, um, odgovor EU na to vprašanje smo posredovali. Sprememba direktive po naše ni potrebna, kajti zakonodajalec je povedal, um, kakšen je cilj te direktive. In sedaj gre boj za operativno raven um, in tu predvsem za um, EPO. In EPO bo sedaj iskal rešitev za to. Torej, mi nočemo ponovno odpreti te direktive o biotehnologiji. Če pa so še kakšna dodatna vprašanja, bom na nje seveda rad odgovoril tudi še pozneje. Hvala lepa. Sedaj besedo predajam gospod direktor, da nam poda svoje odgovore oziroma komentarje naslišeno. Hvala lepa za vse vaše pripombe in pa vprašanja. Poskušala bom povzeti odgovore. In sicer tako, da bo celotna zgodba bolj zaokrožena. Evropski patentni urad ni eh, povsem neodvisen, spoštuje patentno konvencijo in pa uredbo. Prizivni odbor pa je eh, neodvisen pri sprejemanju odločitev. Evropski patent, eh, to je bilo vprašanje gospoda Anjuja. Koliko to stane? Običajno približno 5000 evrov. in ta znesek eh, je moč plačati v več obrokih tekom eh, postopka. Seveda pa se k temu pridružijo še eh, stroški za ustrezno odvetniško pomoč. In eh, patent traja 12 let, kajti eh, potrebno je. Eh, plačevati nove obroke po 12 letih od eh, uložitve prošnje za patent. Prisilni odbori so torej neodvisni pri sprejemanju odločitev in morajo spoštovati le člene eh, konvencije eh, o dodeljevanju evropskih patentov. Ne odgovarjajo pa Evropskemu patentnemu uradu kot takšnemu. zakaj je bil ta primer obravnava na tehnični ravni in ne v okviru razširjenega odbora. To je določeno v patentni konvenciji. Tehnični odbor je odgovoren za pritožbe. Tehnični odbor pa ima možnost, da vprašanje preda razširjenemu odboru podobno kot lahko nacionalno sodišče eh, preda eh, določen eh, primer vrhovnemu sodišču, ampak to se jim ni zdelo utemeljeno, kajti oprli so se na stališče razširjenega odbora iz leta 2015. In niso menili, da je potrebno sprejemati nove odločitve. Potem je bilo tukaj vprašanje, o eh, postopkih, ki trenutno potekajo in zastavljeno je bilo tudi vprašanje, kako dolgo traja, da razširjeni prizivni odbor sprejme odločitev, potem ko je predsednik patentnega urada določeno vprašanje predal razširjenemu prizivne, prizivnemu odboru in ne tehničnemu odboru. Oziroma, ko to, ta, tega primera ni posredoval tehnični odbor. Kmalo bodo odločitve objavljene na spletni strani patentnega urada, tako da bodo vsi tisti, eh, ki so vložili priziv, vedeli, kako dolgo postopki trajajo in eh, da bodo vedeli, kako dolgo je postopek odprt, eh, da bodo vedeli, da ni pravne gotovosti glede samih postopkov in tako naprej. In seveda teh patentov sedaj nismo dodeljevali, kajti imamo pravilo 28 in pa tudi navodila iz patentne konvencije. Razširjeni prizivni odbor se je v preteklosti ukvarjal z postopki v 12 eh, do 25 mesecih, torej ta odbor je neodvisen, torej predsednik patentnega urada nima nobenega vpliva niti na trajanje določenega postopka seveda pa upamo, da bo odbor eh, spoštoval eh, seveda nujnost teh postopkov in da bodo odločitve sprejete čim prej. Randa bi odgovorila tudi gospodu Anjuju, ki je govoril eh, tudi o inovacijah Seveda je potrebno poskrbeti za ustrezno ravnotežje. Med eh, tem, eh, kaj so eh, biološki postopki in kaj so tehnične inovacije. In tukaj sledimo pravu oziroma odločitvam sodišča. Vse to upoštevamo. potem pa raznolikost eh, rastlinskih in pa živalskih vrst in pa posebna zaščita, kako je to povezano z patentnim sistemom. Ne moremo patentirati posameznih vrst eh, rastlin oziroma podvrst in v zadnjih eh, treh oziroma štirih letih smo zelo tesno sodelovali z organom eh, za posamezne vrste rastlin, tako eh, da bi zagotovili dovolj strokovnega znanja in da ne bi prišlo do prekrivanja pri zaščiti. Patentni urad eh, je poleg tega upošteval tudi podatke oziroma prinesel podatke iz podatkovne zbirke urada za zaščito rastlin eh, v eh, našo zbirko podatkov. Potem je bilo zastavljeno tudi vprašanje, ali lahko parlament kaj stori, kaj lahko parlament stori. Rada bi spregovorila o prosojnici, ki sem vam jo predstavila. Gre za opazovanje tretjih strank, kar zadeva prizivne postopke, ki so bili navedeni v eh, predstavitvi. pripombe glede možnosti delitve patenta so lahko vložene kadarkoli, dokler postopek eh, poteka. Tretje stranke lahko eh, vložijo pripombe glede samega postopka patentiranja, pa tudi glede različnih tehničnih postopkov. Takoj ko je prizivni eh, organ eh, določil svojo sestavo, ki bo vsebovala tudi nekaj nacionalnih sodnikov, bo izdal svoje priporočilo na eh, spletni strani in potem bo šest mesecev trajal rok za uložitev različnih pripomb. Torej, ne glede na samo časovnico postopkov, glede na moje izkuš, izkušnje, bi rekla, da bo to obdobje trajalo ne ravno do konca tega leta, ampak eh, približno do konca tega leta. In seveda, vsi odzivi, vsi predlogi vseh zainteresiranih deležnikov seveda pomagajo odboru, da sprejme svoje stališče. Okay. Moment, moment. We have question. We have question, madam Schreier. Še eno vprašanje imamo, gospa Schreier. Najlepša hvala. S tem se ukvarjamo že leta. Ste rekli ob koncu naslednjega leta, je rok. A, tega leta. Aha, dobro. Dobro, to sem preslišala. Še eno vprašanje. Moram reči, da sem kar presenečena nad tem, kar ste povedali. S tem se ukvarjate že leta, ampak zdi se, da ima tehnična skupina celo vrsto pristojnosti. Torej, ali lahko to nekoliko bolje urišete, kdo so člani tehnične skupine? komisija se zdi, da je izjemno pozitivna glede uh, celotnega postopka, ampak stvari so šle narobe v uh, tehničnem odmaru. Lahko to razložite. Gospa Hojboš, čisto na kratko. Jaz sem vprašala za rok za deležnike, kdaj morajo ti vložiti svoje prispevke. Eh, Gospod Hojsling. Ja, Imam samo kratko vprašanje. CRISPR in komercialno gojenje ste nekako pomešali ali ne spada to že v področje genske tehnike? Hvala lepa. Prosim za kratke odgovore, če le mogoče izvolite. For the pending appeal cases, the 19 that I have on the one slide um, can be done immediately. No, na prosojnici ste videli, da lahko. Mm, pripombe vložite kadarkoli, bolje čim prej, eh, kajti pripombe tretjih strank so upoštevane le dokler postopek poteka in preden je sprejeta odločitev. In mislim, da sem pravilno povedala. kaj je pravzaprav razširjeni odbor in kaj je tehnični eh, odbor. Razširjeni odbor se skliče le v primeru, eh, ko tehnični odbor ne ve, kako izvesti določen zakon. Tako rad lahko zastavi vprašanje razširjenemu odboru. Vprašanja niso neposredno naslovljena na ta odbor. In predsednik patentnega urada poskrbi za to, eh, da je primer predan razširjenemu odboru. Tehnični odbor eh, je sestavljen iz treh tehničnih članov in eh, iz dveh pravnikov z različnim ozadjem. Z različnim ozadjem gre za nacionalne predstavnike ali mednarodne predstavnike. Torej, eh, v eh, teh primerjih sprejmejo odločitev eh, trije člani z tehničnim ozadjem in dva člana z pravnim ozadjem. To je sestava odbora. V nasprotnem primeru pa le trije člani tehničnega odbora. Potem pa genske škarje. To je povezano z različnimi metodami. Vidimo lahko, da se v primeru posameznih eh, rastlin uporabljajo te kontroverzne genske škarje. Torej, če vzamete te genske škarje in pa rastlino, ki jo že dobro poznamo, potem tukaj eh, pravzaprav ne pride do nobene velike inovacije in zaradi tega ne more priti do dodelitve patenta. Kaj ti novost je eh, kriterij? in še situacija v ZDA in eh, na kitajskem. Jaz eh, predstavljam Evropski patentni urad, torej ne morem govoriti o tem in ne morem izvesti primerjalne analize na to temo. Tako, dame in gospodje. Zaključili smo z odgovori gospe direktor po tem drugem krogu vprašanj. Hvala lepa za to razpravo o tej eh, zelo široki temi, zelo pomembni temi, zelo občutljivi temi. Hvala lepa, gospod direktor. S tem smo zaključili s to točko. Prehajamo na naslednjo točko. Z nami je gospod Clark. Praise Pop drugi punkt meritorični. Tako, naslednja točka na dnevnem redu, problematika trgovinskih pogajanj in eh, druga pomembna vprašanja na področju trgovinske politike. To je dokaj zanimiva zadeva. Pred eh, glasovanjem o tretjem svežnju reform se zdaj še enkrat vračamo k tematiki trgovinske politike in eh, njen vpliv na kmetijsko politiko, kajti to je nekaj, kar ima velikanski vpliv na blaginjo evropskih kmetov. Tekom našega mandata smo veliko pozornosti namenili zunanjim vplivom na kmetijstvo, na kmete, potrošnike, in eh, tudi na notranji trg. In zato smo ponovno povabili direktorja pristojnega za mednarodno trgovino, gospoda Johna Clarka, ki nam bo podal nekakšen pregled trgovinskih vprašanj in pogajanj, ki imajo, kot rečeno, veliko pliv na naše področje. Predvsem direktore prosimo, da poda stališče glede trenutnih pogajanj z Merkosurjem, Avstralijo, Novo Zelandijo. Odpirajo se tudi možnosti za pogajanja, kar zadeva dostop do trga za ZDA. In tu je tudi vsa ostala zelo občutljiva trgovinska problematika. Imamo kar nekaj težavnih zadev, gre tudi za zamrznitev te, te, te, te, te tipa, gre za vprašanje pogovorov o tem, kako se vrniti v kontekst te tip. No in prav tako zelo pomembna tema, ki ga je izpostavilo več poslancev, tudi jaz sam in sicer gre za podrobnosti in posteljice sporozuma z Ukrajino. In pa vprašanje. Stranskih vrat, ki se jih poslužuje Ukrajina v kontekstu trgovine za EU in sicer, ko gre za piščanče prsi in carinsko obremenitev, kajti tu smo mi kot eh, evropski trg nekako postali tisti ogoljufani, kajti s tem, da se pusti košček krilne kosti na peščančjih prsih, pomeni, da ima ta del piščanca ničelno carinsko stopnjo ob vstopu na evropski trg. To torej vsekakor predstavlja pomembno vprašanje. Potem je tudi vprašanje obravnave proizvodov iz Zahodne Sahare v kontekstu sporozuma EU-Maroko, tu gre za vprašanje geografskih označb, no pa tudi tema, ki jo spostavljajo španski kolegi, kar zadeva uvoz iz Brazilije. Tako da imamo kar vrsto izredno pomembnih tem, ki jih obravnavamo in tu je tudi vprašanje Brexita. To je za nas zelo zanimivo. Radi bi slišali vaše mnenje glede trgovinskih posledic eh, trdega Brexita oziroma Brexita brez dogovora. Imeli smo že izmenjavo mnen na to temo z gospodom eh, Skanerjem iz komisije. Bomo pa vsekakor hvaležni, če boste tudi vi obrali stališče do tega vprašanja. Večkrat ste že bili pri nas, tako da mislim, da lahko tudi brez mojih uvodnih besed poveste marsikaj na to temo. Verjetno bi lahko tudi vnaprej že odgovorili na vprašanja, kajti verjetno vam je jasno, kaj boste slišali kot eh, vprašanje. Izvolite, gospod direktor, beseda je vaša. Well, thank you, Chair. I, I wouldn't presume to know the, the questions. Hvala lepa, gospod predsedujoči. No, ne bom vnaprej predvideval vprašanj. To je zadnja seja odbora za kmetijstvo. Preden sem pripravil predstavitev našega dela na področju trgovinskih pogajanj v zadnjih petih letih, sem se osredotočil tudi na eh, prihodne načrte, vendar bi eh, predsednik raje bolj konkretno predstavitev. Torej, sedaj ne bom predstavil te prosojnice, ampak bo na voljo na spletni strani vašega odbora. Ampak preden se osredotočim na specifična vprašanja, ki jih je navedel uh, predsedujoči tega odbora, naj povem, eh, da eh, se je izvoz na kmetijskem področju podvojil v zadnjih desetih letih in smo tudi največja izvoznica in pa uh, Eh, uvoznica kmetijskih proizvodov eh, in eh, trgovinski presežek je znašal več kot 20 milijard. In izvoz kmetijskih proizvodov glede na domačo proizvodno se je skoraj da podvojil iz 6 na 12 odstotkov v letih oziroma leti 2018 in 2019 boste zgleda tudi uspešni eh, leti. Izvoz kmetijskih eh, proizvodov je eh, doslej za 10 odstotkov višji letošnje leto kot lansko leto. In obstajajo določeni razlogi za to razmeroma uspešno trgovinsko politiko. Reforma skupne kmetijske politike je zagotovila konkurenčnejši položaj Evropske unije na mednarodni ravni. Mednarodno povpraševanje se povečuje, še prav posebej v ZDA na kitajskem in pa v državah v razvoju, eh, v podsaharski Afriki, v Aziji eh, in eh, Južni Ameriki. Torej se bo povpraševanje krepilo še naprej in to bo seveda ali koristilo našim kmetovalcem ali pa bomo ta delež prepustili drugim, kot recimo Braziliji, Argentini in tako naprej. Potem pa je tukaj tudi povpraševanje po eh, dobrih, varnih proizvodih in eh, na tem področju ima Evropska unija zelo dobre rezultate. Eh, naše stranke spoštujejo tudi sledljivost proizvodov in sicer pot od vil do vilice. Potem je seveda dobra tudi eh, naša eh, promocijska politika. Eh, in odstranili smo tudi številne ovire, seveda pa bi lahko storili še veliko več. Povsem smo ukinili izvozne subvencije v Evropi in sklenili smo obsežne trgovinske sporazume, ki vključujejo tudi kmetijstvo in sicer z anskimi državami, s Kanado, z Mehiko, z Ukrajino, Korejo, Vietnamom in nazadnje z Japonsko. Pogovarjamo pa se tudi o drugih eh, sporazumih, o tem bom spregovoril kasneje. Zelo tesen eh, odnos imamo tudi z podsaharsko Afriko, sprejeli smo tudi ukrepe za ukrepitev dvostranske trgovine in za ukrepitev agroživilskih podjetij v Afriki. To je zelo pomembno za prihodnost. Sedaj, gospod predsedujoči, pa se bom osredotočil na teme, ki ste jih sami izpostavili v svojem uvodu. Najprej, Merkosur. Dosegamo počasen, a stalen napredek in nova brazilska vlada je veliko bolj konstruktivna od prejšnje. Čez nekaj mesecev bomo imeli nov krok pogajen, ampak moram vas opozoriti, da obstaja še kar nekaj vrzeli ko gre za države Merkosurja in sicer tudi na kmetijskem področju. Države Merkosurja morajo eh, še zmeraj poskrbeti eh, za konkretne izboljšave eh, na posameznih področjih, kot na področju proizvodnje vina, oljčnega olja in tako naprej. Težko je napovedati, ali bomo ta pogajanja zaključili k malo, ampak Evropska unija želi uravnotežen in obsežen sporazum z eh, državami Merkosurja, ki predstavljajo zelo pomembne partnerice. Eh, zaključili smo tudi prvi krok pogajanj za Avstralijo. Mi smo še mogli zagotoviti dostopa do trga, kajti Avstralija ni naredila nobenega eh, premika, kar zadeva navedbo geografske označbe. Mogoče se bodo zadeve spremenile po volitvah v maju v Avstraliji. Komisija pa se zelo dobro zaveda, katere so občutljive točke Evropske unije pri teh pogajanjih, še prav posebej gre tukaj za eh, sladkor, eh, za riž, eh, za govedino in tako naprej. Potem pa je tukaj Nova Zelandija, tam se pogajanja odvijajo precej hitro in dogovorili smo se, da bomo mm, izmenjali prve ponudbe pretekli teden. Eh, nismo vključili občutljivih sektorjev, eh, kot eh, recimo mlekarstva ali pa. Um, Ali pa govedine. Potem pa ZDA, določili smo mandat za uh, pogajanja z ZDA in tukaj gre za dve vprašanji in sicer gre za vzajemno priznavanje eh, postopka testiranja in pa certifikacije in potem pa predlog, eh, kar eh, zadeva industrijsko kmetijstvo. Kmetijstvo je še posebej izuzeto iz tega mandata. Eh, o tem sta se dogovorila predsednika Juncker in pa Trump eh, in sicer, da bo kmetijstvo izključeno iz eh, carinskega sporazuma. Poleg tega pa potekajo posebna pogajanja tudi o govedini brez vsebnosti hormonov. tukaj imamo določene tudi kvote in pogovarjamo se eh, tudi z drugimi državami, kot recimo z Urogvajem. Na ta način želimo izpolniti tudi zaveze Svetovne trgovinske organizacije. Komisar eh, mi je dejal, da se bi lahko zgodilo tudi, eh, da bo ZDA odstopila od teh pogajanj in potem bo ponovno uveden 114 milijonski seznam carinskih dajatev, eh, ki so trenutno bile eh, prekinjene, eh, ampak ZDA jih lahko ponovno uvedejo. Torej, ne le, da imamo dogovor z ZDA, ampak tudi z Urugvajem, z Avstralijo in drugimi. Sedaj pa še drugo vprašanje, ki ste ga želeli spostaviti. Maroko. Od leta 2012 imamo sporazum, ki pokriva tudi eh, kmetijsko trgovino in eh, ta se je v zadnjem času precej okrepila. Ko sem eh, prvič bil na seji tega odbora, sem moral zagovarjati ta sporazum, predvsem zaradi zaskrbljenosti španskih proizvajalcev paradižnika. Po odločitvi Evropskega sodišča glede izdelkov eh, iz Zahodne Sahare je svet oktobra lansko leto in parlament januarja letošnje leto sprejel odločitev, da zagotovi ustrezno pravno podlago tudi za vključitev proizvodov iz eh, Zahodne Sahare v okviru sporazuma z Marokom. Ta sporazum eh, smo ratificirali, ratificirati ga mora še Maroko in mislim, da se bo to zgodilo čez nekaj tednov. In eh, proizvodi iz Zahodne Sahare bodo potem eh, predmet enakih pogojev kot proizvodi iz eh, Maroka. Pri tem pa ne bo nobenega povečanja kvot kot ste omenili, gospod predsedujoči, pa imamo eh, tudi eh, osnutek eh, sporazuma, ki je bil prekinjen glede na sodbo Evropskega sodišča, ki se nanaša na geografske označbe v sporazumu z Marokom potem pa Ukrajina, eh, špansko olje in pa brazilski čas. In kot vidite, gre tukaj za zelo konkretne zadeve. Eh, kar zadeva Ukrajino, no, eh, smo na zadnje sprejeli odločitev glede uvoza perutnine in sicer 24. januarja Ukrajina v okviru prostotrgovinskega sporazuma lahko izvaža piščančje prsi. Eh, in eh, to je povsem eh, zakonito v okviru prostotrgovinskega sporazuma, torej da za to področje ni nobenih kvot, vendar pa tega nismo nameravali, pravzaprav, ko smo sprejeli ta sporazum, tako da smo sedaj določili omejitev. za izvoz iz Ukrajine v Evropsko unijo. In to smo vključili v obstoječe kvote za piščančje prsi. Poleg eh, tega smo eh, povečali eh, obseg za 50 tisoč in letošnji izvoz je nekoliko pod mejo lanskega izvoza če ne bi imeli tega sporazuma, bi Ukrajina lahko nadaljevala z krepitijo svojega eh, izvoza eh, in sicer brez vsakršnih omejitev. Perodninski sektor je sektor, ki ne potrebuje ravno veliko ozemlja, lahko se hitro širi in če ne bi imeli sporazuma z Ukrajino, potem bi se ukrajinski eh, perodninski sektor. Uh, okrepil še prav posebej podjetje MHP, ki je predvsej napredno podjetje eh, in eh, na ta način bi se okrepil izvoz eh, v Evropsko unijo. In ta sporazum trenutno obravnava Evropski parlament in nameravamo ga začasno vključiti v sporazum, tako da bo veljala ta omejitev. Sedaj pa k Španiji, ki izvozo olčnega olja v ZDA. Evropska unija je eh, sprošila eh, postopek reševanja spora eh, zaradi neupravičene in nezakonite uvedbe dejatev na špansko olčno olje. Tukaj gre za 65 milijonov eh, izvoza iz Španije in to predstavlja neposreden, napadek, eh, neposreden napad eh, na podporo, ki se v okviru okoljske politike namenja španskim kmetovalcem. In po definiciji so te naše podpore izuzete iz nelojalne konkurence in zaradi tega je bila ta odločitev ZDA povsem neustrezna in eh, sprožili smo postopek znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Zadnja točka, ki jo moram omeniti, pa je napovedana dajatev v Braziliji in sicer glede evropskega izvoza česna. To je zadnji korak v celi vrsti postopkov, potem ko so ZDA uvedle carinske dajatve eh, na jeklo in pa druge eh, proizvode iz Evropske unije, je Evropska unija uvedla varovala za to, eh, da bi preprečili vstop jekla iz drugih držav na evropski trg, tega presežnega jekla zaradi dajatev ZDA. In to velja seveda tudi za Brazilijo. In to je sprožilo odziv ze strani Brazilije, ki je uporabila varovalo omogočeno znotraj Svetovne trgovinske organizacije. Šlo je pravzaprav za povračilni ukrep in sicer eh, za izvoz Evropske unije v Brazilijo. Eh, in, eh, sicer uh, gre za izvoz česna uh, in uvedena je bila 19 odstotna oziroma napovedana je bila 19 odstotna dajatev, uh, ki pa še ni bila tudi dejansko uvedena. Imeli smo posvete z Brazilijo, kajti menimo, da je to nezakonito uh, v. Uh, okviru sporazuma o preventivnih ukrepih in menimo, da Brazilija ne bi smela uvesti tega ukrepa, dokler ne bo minilo obdobje treh let. Ne bom govoril o vseh e, zakonskih določilih, ampak e, mislim, da e, bo morala Brazilija tri leta počakati, preden bo lahko uvedla ta ukrep in o tem se trenutno posvetujemo z Brazilijo. Tako, gospod predsedujoči, to so bile točke, ki ste želeli, da jih orišem in z veseljem bom odgovoril na vprašanje vaših kolegov. Hvala lepa. Hvala lepa, začenjamo z razpravo. E, predvsem vprašanja. Nekaj manj časa imamo na razpolago, tako da minuta in pol vsak lepo prosim, ne dlje kot to, bom eh, pač primoran uporabiti tole orodje. Gospod Krenovski kot prvi, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod direktor. V bistvu bi se rad zahvalil za to informacijo o delovanju komisije, kar zadeva pridružitveni sporazum za Ukrajino in vpliv na ukrajinske pridelovalce piščančjega mesa. Upam, da bomo ta problem kmalo rešili, mi na to opozarjamo že več kot leto. Imam pa še eno vprašanje v zvezi s tem našim sosedom. Namreč, uh, v velikem eh, porastu je uvoz mehkega sadja iz eh, Ukrajine, predvsem malin, jagod in drugih in zanima, kaj nameravate storiti za zaščito pridelovalcev tovrstnega sadja na polskem in v sosednjih državah. Hvala, gospod, tudi ima gospa Aguilera. Hvala lepa. rada eh, bi nadaljevala z zadnjo točko, ki je bila omenjena, namreč z Brazilijo in pa Česnom ter dajatvijo, ki naj bi bila uvedena. Mislim, eh, da si je Brazilija že premislila. Tukaj je člen 8.2, ki ste ga želeli uporabiti, zato, eh, oziroma Brazilija je želela uporabiti ta člen, ampak Evropska unija je uporabila člen 12.1. Torej, Brazilija je zaenkrat eh, umaknila to napoved. Upamo, da bo nadaljevali pogajanja z Brazilijo, pa tudi z državami Merkosurja. Tukaj gre eh, za različne proizvode. Kaj pa referenčna cena za paradižnike v Evropski uniji? Ta referenčna cena je enaka za vse eh, paradižnike. In zaradi tega obstaja veliko manj možnosti za naše eh, proizvajalce. Enako pa velja tudi eh, za olive in andaluzijski kmetijski sektor uh, bo zaradi tega imel velike stroške, gospa Vautman. Eh, Hvala. Sem mislila, da, je, da bo Jan pred mano na vrsti. Tudi torej, z veliko pozornostjo sem vam prisluhnila. Um, ko ste govorili o ukrajinskih piščančjih prsih in izvozu tega. Kaj ti to pomeni legalizacijo nečesa, kar je pravzaprav odstopanje od našega prebotnega stališča. In to je res škoda. In o tem je treba razmisliti in razmisliti o ponovnem pogajanju o tem sporazumu, kajti kvote za uvoz so enostavno previsoke in zato osebno zahtevam, da se revidira to poglavje, tako da bomo imeli vsaj enako obravnavo vseh. Gospod Nikolson. Hvala, Clark. Vi ste eh, vedno eh, zelo konkretni in kratki in jedrnati govorili ste o izvozu. In mislim, da je treba večkrat slišati tako pozitivna sporočila o um, izvozu. In dobro je, da naš odbor opozarja tudi na te pozitivne vidike izvoza. Veseli me, da pogajanje z Merkosorjem potekajo počasi, ne boste presenečeni, da sem še kar vesel nad tem, pod tim, kar zadeva eh, Novo Zelandijo. Eh, tudi eh, za pogajanje z Novo Zelandijo je kmetijstvo pomembna tema, morala bi biti med prvimi. Pod tim TTIP ZDA mislim, da je dobro, da se izključi kmetijstvo. Ampak ZDA mislim, da bodo ustrajale na tem, da se vključi v kmetijstvo s trenutnim trenutno administracijo v ZDA, ne verjamem, da EU lahko pričakuje eh, do, dober dogovor. Oni vedno povdarjajo najprej Amerika. Ampak želim podpreti tistim, tiste. Eh, ki se razburjajo tudi zaradi Ukrajine. In mislim, da eh, res ne gre, da nekateri enostavno izkoristijo določene brzeli za izvoz eh, v Evropsko unijo tih piščančjih prsi, kar seveda pomeni velik pritisk za naše rajce perutnine. In mislim, da moramo biti bolj odločni v pogovorih z Ukrajino. Hvala, gospod predsednik. Hvala gospodu dr. Klarku za to, da je danes nas gost. Tudi želim govoriti o Ukrajini in o sporazumu, eh, ki se je začel z 20 um, tonami piščančjega um, mesa. Um, ampak standardi v Ukrajini so nižji kot pri nas. In mislili smo, da. Eh, enostavno pogoji niso enaki za kmete v Ukrajini in pri nas. In potem so našli uh, možnost, da presižejo teh 20 milijon ton in so um, kreirali nek proizvod, ki ni bil na seznamu in sicer so si izmislili eh, ta proizvod, da so povečali uh, obseg izvoza v Evropo. In to res ni del dogovora z Ukrajino. Pravzaprav s tem legaliziramo to, da se uvozi v EU 50 milijonov ton piščančega mesa, 2018 je tako bilo, in um, s tem seveda zelo škodimo domačemu trgu. Kako bomo to razložili domačim kmetom, tudi mi kot eh, odbor eh, Agritik ne moremo sprejeti. Evropske volitve so pred nami in pravzaprav je sramota, da kot odbor Agri uh, molčimo o tem. Uh, zato vas prosim, predsednik, da um, tudi na plenarnem zasedanju um, govorimo o tem, kaj ti treba se odzvati na ta škandal. Ja, spoštovani gospod poslanec, glede tega vprašanja sem tudi sam sodeloval na zasedanju odbora Inta ker je bilo govora o tem, tudi gospod Vajs je bil tu, njega tu v dvorani, ampak tudi on je spregovoril na to temo in to bo nedvomno tudi predmet razprave v plenumu. Kaj ti to je privedlo do tega, da je to, kar je zdaj Ukrajina zaobšla in eh, uspela na ta način uvažati v EU, to zdaj legaliziramo in jim ponovno ponujamo velikansko količino, ki jo lahko izvaža na naš trg. Zdaj, če jih bomo na to navadili, bodo potem pač iskali še naslednjo priložnost in to je konec koncev pač goljofivo početje. Gospod Hojsling, izvolite. Ja, ich komme auch gleich auf die Ukraine. Tudi jaz bom potem še povedal nekaj o Ukrajini. Govorili ste o um, podjetju MHP kot o naprednem podjetju. No, to me pa zelo čudi, eh, da to podjetje pri standardih um, varstva živali sploh ni primerljiva z standardi EU. Tudi to je del zgodbe. Um, um, to je v lasti nekega oligarha in evropski kmetje morajo konkurirati s takim podjetjem, že to je škandal, kajti to niso enaki pogoji, sploh, pogoji sploh ne. Vidno sem osupil, ko govorite o Mercosurju, gospod Clark, se je že kar nekaj časa poznava. Če pravite, da je sedanja vlada bolj konstruktivna od prejšnje, res ne vem. Da e, je Bolsonaro in drugi neofašisti, da jih označujete kot e, dobre poslovne partnerje, to je škandal. E, on hvali vojaško diktaturo in vi govorite o tem, kako dobro se z njim lahko posluje. Vi ste rekli največji najveći uh, eh, ovira za m, m, sporazum s Merkosurom so evropske volitve. No, to je pa res um, škandalozno. Ne govorite o uh, človekovih pravicah in drugih zadevah. Um, ali ste resno? Ali resno mislite, da bo možno izpustiti področje kmetijstva iz titi plajta? To je zelo naivno, če EU eh, e gre do pogajanja eh, misleč, da bodo ZDA to sprejele. Treba je kmetom v Evropi jasno povedati, da se, stvari, da se zgodba spet ponavlja. Hvala, gospod predsedujoči. Evropska unija. Uh, Eh, trdi, da so um, prostotrgovinski sporazumi pozitivni za kmetijstvo, to pa ne drži. Um, torej, eh, pogajanja z Merkosurjem so zaskrbljujoča, predvsem to velja za goveje meso in eh, potem eh, tudi sporazum z Tunizijo povzroča težave na obeh stranih sredozemlja. Gre predvsem za uvoz olčnega olja iz Tunizije, če se omejita uvoz kmetje tam ne bodo um, ne bodo zadovoljni. Um, torej, uvaža se za 4 um, um, evre na liter iz Tunizije in tu potem prodaja za 20 eh, evrov. Ampak kdo ima od tega korist? In um, Samo distributerji imajo nekaj od tega, potem Ukrajina. Prosto trgovinski sporazum kaže eh, ideološko slepoto Evropske unije, eh, ki vodi do neravnovesi na celotnem sektorju od 2016 naprej eh, so se izvozi iz Ukrajine v EU e povečali za 32 odstotkov, gre seveda tudi za sanitarna, sanitarna vprašanja in tudi pristojen generalni direktorat je že opozoril na to in potem seveda za piščančja prsa. Ne moremo prebrati na tisoče strani dodatnih, um, dodatnih tekstov k tem eh, prostotrgovinskim sporazumom. Um, pred kratkim smo izvedeli, da eh, se pripravlja tako dopolnilo k sporazumu z Ukrajino, ampak moram, moram povedati, da um, se moramo posloviti predvsem od te nore dogme proste trgovine za vsako ceno. Eh, gospa Šrajar, hvala lepa. Uh, gospod dr. Klark, za to, da ste danes z nami razpravljali, smo tudi po pisni poti o različnih temah z vami. In tudi to, kar danes predlagate, je nespremljivo in tudi jaz govorim tu o mesu iz Ukrajine, pa tudi o jajcih. Ne moremo uh, uh, uh, uh, ne more biti tako, da ukrajinska jajca uvažamo na nizozemskem, kjer imajo eh, baterijsko nego in tako naprej. Nočem in potem piščanča prsa, nočem sedaj ponavljati te zgodbe, ampak vaš odgovor ni bil zadovoljiv. Mm, želim. Ampak tu ne gre samo za Ukrajino, gre tudi za Brazilijo, eh, ki to izvaža in eh, to škodi evropskim MSP-jem škoda iz teh sporazumov za MSP je velika, kaj ti drugi se obravnavajo bolje kot naši kmetje in to ni spremljivo, predvsem ne iz vidika Evrope, tako kot mi ravnamo s tem. Torej, ti odgovori niso zadovoljivi, moramo storiti več, ampak kaj bo zdaj z drugimi trgovinskimi sporazumi, ali bomo nadaljevali enostavno tako kot doslej in kaj bo z Ukrajino? Prekaže naslednji komisiji. Hvala lepa. Gospod Gar bo to nedvomno prenesel naslednji komisiji. Izvolite, gospa Ester. Hvala. Gospod generalni direktor, v pogajanja z Merkosurjem, kaj se bo zgodilo z geografskimi, um, et, um, torej z geografskimi označbami in z izvorom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 Ehm, eh, eh, torej, eh, kako bi bilo z mehanizmom za certificiranje tudi citrusov? To bi um, olajšalo zadeve na področju uvoza citrusov, citrusnih sadežev. Torej, tu ne gre za trgovinsko oviro, temveč za um, register v katerem piše, eh, katere sadeže je dovoljeno uvažati v Evropo in katere ne. Kaj ti sektor se lahko potem tudi ustrezno odzove. Kaj ti tako imajo v rokah orodje, ki eh, omogoča, da ne pride do eh, prenasičenosti, do zasičenosti trga. Ta, ti mehanizmi certificiranja bi bili na vsak način um, dobri za področje agrumov, in eh, trenutno je ta situacija bolj slaba. Eh, gospa McGuinness eh, žal ne more biti tu, kajti ima drugo, drugo zaposlitev kot podpredsednica parlamenta in mi je, mi je povirila nalogo, da predstavim njeno stališče. Ali se komisija zaviza in spremlja? Um, torej kako komisija eh, ocenjuje um, um, namen, da bi Združeno kraljestvo izpogajalo prosto trgovinske sporazume v času, ko je še članica Združenega kraljestva. Potem um, tarifni sistem v primeru, da bi prišlo do izstopa Združenega kraljestva brez dogovora, ki ga predlaga Združenega kraljestva, kako eh, to ocenjujete, gospa Hojboš? Tudi jaz imam vprašanje v zvezi z ZDA v Ukrajini. Smo že dovolj dolgo govorili, rekli ste, da boste pri ZDA se um, ehm, opirali na standarde STO. Um, ehm, gre, to pomeni, da bi morali odpriti trg za 45 milijonov ton uh, govejega mesa. Um, 500 milijonov ton na začetku bi to bilo, potem 35 tisoč milijon ton čez sedem let, vendar gre seveda tudi za pogajanje z Novo Zelandijo, z Avstralijo. Ne morem verjeti, da menite, da si bodo ostale države razdelile preostalih 10 eh, tisoč milijonov ton ali kako to računate, eh, kolikšen bo izvoz iz posameznih delov, kaj ti ta pogajanja potekajo posamično, nihče pa ne vidi celote, to pa vpliva na naše kmetije. Vi ste rekli, da so, se je povečal izvoz. Uh, da so naše kmetije konkurenčne, ampak morate pa po, povedati tudi, koliko kmetij vsako leto zgubimo. Jaz ne vidim te konkurenčnosti, temveč vidim samo pritisk, pod katerimi so kmetije pri nas. Gospod Buda, hvala, gospod direktor, nekaj vprašanj imam. V zvezi s sledljivostjo proizvodov, ki prihajajo v ZDA. Eh, ki prihajajo v EU. Zanimajo eh, me tudi um, rejni standardi v državah izvora, bodi si, da je to v Ukrajini ali v Merkosurju, ali to komisija prebirja na kraju samem, torej ali so spoštovani san, standardi reje ali ne tu ne gre samo za prebiranje dokumentov v Bruslu, temveč eh, si je treba na kraju samem ogledati, ali se uporabljajo naprimer antibiotiki, eh, potem um, sredstva za um, pospešitev rasti in tako naprej. Sicer prihaja do izkrivljanja konkurence in uh, uporabniki zbolijo, ali ste izvedli te uh, kontrole na kraju samem ali ne. Gospod Enjo to je malo stara igrica, kaj je bilo prej, kateri um, um, nezakonit izdelek je prišel prvi iz Ukrajine, prsa ali jajca. E, strinjam se z Martinom Heislingom, e, z njim se ponavadi ne strinjam. Um, um, torej, um, gre seveda tudi za um, iz vas žita in tako naprej. Um, želim vprašati um, nekaj stvari. Um, kaj, torej, omenili ste naprimer Urugvaj kot posebno entiteto Merkosurja. Jaz razumem, da je Urugvaj pravzaprav del Merkosurja. Ne vem, ali se vam je zareklo, ali je Urugvaj zapustil Merkosur in uh, um, um, potem, uh, kako gledate na kmetijsko izmenjavo uh, po Brexitu z Združenim kraljestvom? Um, uh, torej, mogoče nam lahko date kakšne namige tudi v zvezi s tem, Mark Trabela. pravzaprav nimam nič povedati, eh, kar je čudno, ampak želim čestitati kolegu. Nekateri, nekateri se s tem ukvarjamo že zelo dolgo in nekateri opozarjajo na določene probleme še le sedaj. To, kar je povedal gospod Clark, vodi seveda tudi do skeptike, do populizma in tako naprej. Kajti, um, vedno več zahtevamo od naših kmete, kmetovalcev in morajo konkurirati na eh, svetu in pod drug, drugot eh, proizvodni pogoji niso tako strogi. In zato sprašujem, kako naj kmetje še vedno verjamejo v Evropi. Ta eurofobija in euroskepticizm rastejo tudi zaradi vas in moramo se zavedati tega. In v naši eh, politični skupini in ko spodbujamo svobodno trgovino, vidno pravimo, da kmet Tistvo za EU um, e, in za pogajanje je postala spremenljivka, torej tista um, Ampak eh, kdo pa potem pridobi? To so predvsem eh, agroživilska agro industrija, ne pa kmetje. In moramo se zavedati, da če žrtvujemo kmetijstvo z uh, prosto trgovino, moramo reči ne, tako ne sme biti. In upam, da bomo potem v naslednjem mandatu imeli večino in da bomo lahko še bolj odločni glede tega. Hvala. Oui, merci, Monsieur le Président. Andrew, eh, ne morem enostavno povedati isto, kar je povedal gospod Tarabella. Ampak ali eh, lahko podate neko izčrpno bilanco te izmenjave, torej ob koncu tega mandata? Eh, eh, podajate predloge, ki jih je težko, eh, ki jih je težko razumeti in tudi zdi se, da se preveč mišajo različne zadeve, priceti, kaj ste storili od zadnjega sestanka naprej. Zdaj, gre eh, naprimer za uvoz krompirja iz Kanade. Um, kako rešiti ta problem? Tam uporabljajo pesticid klotetin, ki je prepovedan na evropski. V Evropi in zadnjič ste rekli, da boste, um, z, um, da boste pri uvozu tega krompirja v EU uh, um, prepovedali uporabo uh, tega pesticida. Um, zato moramo seveda tudi razumeti eh, veliko skepso, kaj ti gre predvsem za varstvo našega kmetijstva in potem Brazilija, Merkosur nasplošno. Um, ehm, bili smo tudi na miziji, pravzaprav ne govorimo o istem. To, kar smo videli v Braziliji, ko smo bili tam, sploh nima nič skupnega z evropskim kmetijstvom, ko gre eh, za žito, za za eh, evropski trg, moramo reči, da tam to poteka popolnoma drugače kot pri nas. Moramo, tako kar zadeva sledljivost in tudi kar zadeva um, um, gensko tehniko, ki je pri nas prepovedana, tam se popolnoma drugače ravna s tem. Potem Brexit. Mi potrebujemo uh, študijo učinka, kakšni, uh, kaj. Eh, kateri so tisti elementi, eh, ki um, jih mora še podrobno preučiti predvsem komisija v zvezi z Brexitom. Mikrofon za predsedujočega, prosim. Ja, bistveno podaljšujete svoj čas, s tem skrajšujete čas za odgovora, ker nas čaka še glasovanje. Izvolite, prosim, 10, največ 12 minut. I'll be uh, briefer than that, uh, Chairman uh, I'll just take the questions more or less in the order in which they, they, they appeared. Torej, Ukrajina. Um, nimam natančnih števil glede izvoza iz Ukrajine v Evropo, ampak priskrbel bom te številke in tudi ustrezno odgovoril na to, eh, kar zadeva um, ta piščančja prsa iz Ukrajine, ki povzroča tako skrb. Uh, Brez tega sporazuma bi Ukrajina lahko izvažala neomejene količine piščančjih prsi, popolnoma legalno. In sicer eh, na podlagi sporazuma Nizozemska in Slovaška in sicer organ, potrošniški organi so um, zahtevali eh, tarife, eh, kvote, ko se je začelo s tem uvozom v EU. Uh, in jaz sem um, poga se pogajal um, zelo dolgo o teh sporazumih in moram reči, da eh, bi um, lahko prišlo do dodatno 50 milijon to, milijonov ton. Um, In brez eh, te zgornje omejitve bi se to še bistveno povečalo. Um, in če uh, želimo izpogajati z Ukrajino nekaj povsem novega, je to povsem nerealistično. Mislim, da moramo biti um, malo uh, bolj um, um, realni, kar zadeva ta sporazum in predvsem tudi pri oceni eh, izvozov iz Ukrajine v EU. Razen tega smo tudi zapolnili to vrzel v sporazumu in tudi v drugih sporazumih, ki jih imamo z drugimi državami, tako da se to ne more eh, v prihodnosti ponoviti. Potem kar zadeva standarde proizvodnje v, v Ukrajini, um, um, dobrobit živali. Eh, razumem, da je to deloma pod um, standardi v EU, naprimer velikost teh um, klitk, um, baterij za nisnice in tako naprej. Mi v komisiji bomo sprejeli strategijo o dobrobiti živali skupaj z Ukrajino, oziroma z njo se bomo pokraj, eh, poga, pogajali o tem. In ta strategija bo sebovala um, tudi časovnico, kako se mora Ukrajina prilagoditi standardom dobrobiti živali. E, v prvotnem sporazumu tega ni bilo. Če bi jaz takrat se pogajal, bi ustrajal na tem, da bi že na začetku uh, vključili tudi zavize glede dobrobiti živali. Ker se to ni zgodilo, bomo to storili naknadno kot prilogo prostotrgovinskemu sporazumu z zavezujočimi uh, um, obveznostmi za ZDA in časovnico, dokdaj se mora Ukrajina prilagoditi temu. In Ukrajina kot partnerka v okviru sosedstva se zaveda, da je bolje, če to stori čim prej. Gospa Aguilera je govorila o paradižniku iz Maroka. Um, to je v okviru tarifnih kvot volumen obseg se ni povečal v zadnjih letih in naša ocena je, da je trg pod nadzorom. Nekdo je vprašal, zakaj se nisem bolj osredotočil na grožnje iz Nove Zelandije in da je eh, ta država bila na zadnja na seznamu in ne prva ko gre za občutljivost, je Avstralija veliko večji izziv kot Nova Zelandija. Z Novo Zelandijo um, gre za nekatere mlične izdelke, um, naprimer mleko v prahu, potem tudi ovčje meso. Ampak Avstralija je veliko bolj konkurenčen proizvajalec, ko gre za govedino, za ovčje meso, za sladkor in tako naprej. In za Avstralijo bo težje, kajti eh, tu gre za veliko bolj občutljive proizvode za Evropsko unijo. Ampak eh, mi bomo eh, določili tarifne kvote, ki bodo omogočile, da bo dostop Avstralije do našega trga pod nadzorom. Nekdo je omenil Tunizijo in izvoz olčnega olja. V EU imamo eh, deficit eh, uvoza olčnega olja iz Tunizije. Kvoto, ki jo uporabijo, je namenjena eh, procesiranju olčnega olja v, uni, v Evropski uniji in sicer v Italiji predvsem približno 38 tisoč ton. S Tunizijo se pogajamo o novem prostotrgovinskem sporazumu, vendar niso zelo entuzijastični za ta pogajanja, kaj ti ne vidijo veliko um, prednosti razen pri um, eh, olčnem olju um, in pri nekaterih drugih. Um, proizvodih, potem Merkosur, geografske označbe, um, potem citrusi in um, označevanje tega, um, kar je. Torej, ena od največjih ovir so res geografske označbe. označbe. Imamo pomembna evropska imena, Rjoha, naprimer, pa tudi konjak, šampanc, osja, asjago, gorgonzola in približno 20 drugih pomembnih evropskih imen, ki jih ki jim nasprotuje ena država članica ali tudi več, naprimer Argentina nasprotuje Rjohi, ne pa Urugvaj. Um, z Merkosurjem ne bomo sprejeli sporazuma, če ne bomo dosegli visoko raven zaščite za vse naše pomembne geografske označbe. E, to je tam, kjer smo tudi najbolj konkurenčni. In uh, e, na tem še delamo s Merkosurjem, potem um, izvozni certifikati za citruse. To se mi ne zdi dobro, dobra ideja. Um, mislim, da imamo um, pod nadzorom obseg uvoza iz Merkosurja, tudi brez teh certifikatov. Če, Eh, bi uh, imeli izvozne certifikate, bi to pomenilo, da bi oni popolnoma nadzirali izvoz teh proizvodov v Evropo in bi oni nadzirali, katera podjetja dobijo certifikate in katera ne, katerim podjetjem bi dodelili uh, katere kvote, medtem ko evropski uvozniki ti možnosti ne bi imeli. Mogoče sem vašo idejo narobe razumel, ampak uh, načeloma nismo z sistem trgovinske menjave na osnovi izvoznih certifikatov države izvoznice, ki se podeljujejo državi izvoznici, potem ZDA. Eden od, eh, od vas je eh, omenil, tarifne kvote za gobejo meso ZDA. Da pojasnim, mi ne povečujemo sedanjih, sedanje kvote, ki jo imajo ZDA, Avstralija, Urugvaj in Argentina. Kvota se je 45 tisoč ton in to se ne spreminja že leta. In sicer um, en del te kvote bomo sedaj namenili ZDA, preostala kvota pa bo porazdeljena na ostale. To ne bo vplivalo na trgovega mesa. Naša industrija to podpira, kajti ZDA je bo, uh, dražja in manj konkurenčna kot Argentina in Urugvaj. In evropski goveja industrija je pravzaprav vesela, če je manj konkurence če bo tu več um, ameriškega govejega mesa. Potem kako, da ima Urugvaj poseben dostop do kvote, če je del Merkosurja. Vsaka posamezna država uh, mora dobiti uh, ločeno avtorizacijo za izvoz v EU. Gre predvsem za izpolnjevanje standardov, zdravstvenih standardov in standardov proizvodnja. In ob koncu, gospod predsednik, eh, obdolžili ste me, so me nekateri, da spodbujam skepticizem. Če si ogledamo ankete, potem 75 odstotkov državljanov podpira prosto trgovinske sporazume in odprto trgovino. To je veliko večji delež kot v ZDA. Um, in to je treba upoštevati. In drugič, omenili ste, da, prosto, uh, da so prosto trgovinski sporazumi, o katerih se pogajamo, slabi za kmetijstvo. S tem se ne strinjam. Vedno se trudimo za ravnovesje, eh, predvsem s konkurenčnimi kmetijskimi državami in zato določamo tarifne kvote in niste omenili dejstva, da z mnogimi državami, naprimer s Kanado ali Japonsko, da je bil rezultat uh, zelo v korist um, Evropske unije, ko gre za um, mlečne izdelke, za svinsko meso, um, za sladkor, za vino in tako naprej. Uh, Torej moramo imeti pred sabo celovito sliko in ne moremo um, um, vedno omenjati samo tistih sporazumov, ki so pač ve, večji izziv tudi za kmetijstvo. Gospod direktor je dejal, da je bil prvikrat obtožen euroskepse. No, Zapomnite si to, morda vam bo to v prihodnje tudi pomagalo. Gospod Agnew je naslednji, pol minute. Ni novo vprašanje. Vprašal sem vas o izvozu um, ovčjega mesa v, na bližnji vzhod in daljni vzhod. No eh, gospod Clark, ali lahko potrdite, da je Brazilija umaknila um, torej te tarifne kvote za česen? Uh, opravičujem, gospod Agnew, žal, danes nimam številk za izvoz ovčjega mesa na Bližnji vzhod in eh, Severno Afriko, ampak to vam bom posredoval naknadno, kar zadeva vprašanje Brazilija in česen, evropski česen. Brazilija še ni določila te tarife, te kvote. To so napovedali in mi smo jim tako rekli, da to ni legalno, da to ni zakonito, da morajo eh, odložiti to tarifo za tri leta pa, eh, eh, pa člen 8.2 te pogodbe, mi se z njimi posvetujejo in doslej oni še niso eh, določili te tarife in upam, da tega tudi ne bodo storili, kaj ti mi se seveda proti temu z vso silo borimo. Žal mi je, gospod direktor, čas je potekal, na vrsti je glasovanje. Hvala lepa za vaš obisk. To je bil naš zadnji sestanek v tem mandatu. Hvala še enkrat. In seveda vam želimo veliko uspeha. Upamo, da vas Brexit ne bo preveč obremenjeval, razumemo pa, da so zadeve težavne. Tako, prehajamo na zadnjo točko in sicer glasovanje. Gre za poročilo gospe Müller, horizontalna uredba. kot veste, je to. Naše zadnje poročilo. Na kratko pa, gospa mm, Müller, dobite besedo za uvod. Hvala, gospod eh, predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Danes eh, nas čaka tretje in zadnje glasovanje glede reforme SKP, moje poročilo, financiranje upravljanja in eh, spremljanje oziroma nadzor. Od samega začetka sem se zauzemala za besedilo, ki bo zagotovilo kar se da veliko transparentnost upravnih postopkov in kar se da visoko mero poenostavitev. Korakoma, sestanek za sestankom, smo po zelo različnih stališčih na začetku glede novega modela vendarle uspeli skleniti kompromis in upam, da bodo vsi kolegi danes lahko našli svoje stališče tudi v tem poročilu. Vsem poročevalcem v senci se zahvaljujem za konstruktivno sodelovanje, prav tako se zahvaljujem vsem našim asistentom in asistentkam in pa tudi vsem našim političnim svetovalcem, ki so opravili priprave. Hvala tudi Feliksu, Mateju in Marku iz sekretarijata za vso pomoč. Toliko uvodoma, sedaj pa predlagam, da se kar lotimo glasovanja. Dobro, torej prehajamo na glasovanje. Začnemo s prvim amandmajem, gospa Hojboš, DV1, kdo je za? proti, zavrnjeno. Gremo naprej, kompromis ena. To pomeni sistemsko spremembo glede soglasja k izidu, gre za obravnavo vsake dve leti in s tem bodo spreti tudi odločenje določeni ostali kompromisni amantmaji, o katerih ne bomo glasovali. Torej, kompromis ena, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo na kompromis dve, na strani tri. Glasujemo kompromis 2. Hvala lepa, konec glasovanja. Naslednji je amantma 219 na strani 5. Jaz uporabljam seznam ELS, morda imate vi v skupinah eh, drugačen glasovalni seznam, ampak bolj ali manj. Tako je, kot pravim. Torej, 219. 219. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Potem skupaj amantma 220 in 16. Gospod Bogovič, kdo je za? Sprejeto. Naslednji je amantma 221. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Gremo naprej, kompromis 3, glasujte prosim poimensko. Kompromis 3. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 4 na strani 9. Kompromis 4, stran 9. Glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 8 na naslednji strani. Kompromis 8. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma 316 na strani 12. Avtorica gospa Katajnen in skupaj tudi regi 27 Bogovič. Kdo je za, proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Naslednji je kompromis 9. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Zato gremo naprej na kompromis 10. 10. Glasujte, prosim, kompromis 10. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 34 na naslednji strani. Zdaj amandma poročeval, kdo je za, proti, zavrnjeno. Amandma 391 za, proti, zavrnjeno. 392 za, proti, zavrnjeno. 393 za, proti, zavrnjeno. 394 za, proti. Preverimo. 394. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amendma 395 za, proti, zavrnjeno zavrnjeno. Amandma 396. Preverimo. 395 preverjamo. 395. Konec glasovanja. Sprejeto. 396. To je za. 396. Proti. Zavrnjeno. Kompromis 11. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 12. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je amandma 412 na naslednji strani. Amandma 412 v dveh delih. Prvi del, kdo je za, proti, zavrnjeno. Drugi del za, proti, zavrnjeno. Amandma 413, kdo je za, proti zavrneno. Amandma regi 31, kdo je za, proti, zavrneno. 417, 418, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 419 je tudi sodel zraven. Naslednji je amandma regi 32 za, proti zavarano. 422, 423, 424 za, sprejeto. Amandma 425 in 426 za, proti zavarano. Preverjamo 425 in 426, preverjamo. konec glasovanja. Amandma Regi 33 za proti zavrneno, 429 za proti zavrneno, 430 za proti. Preverimo. Konec glasovanja. zavrnjeno. 4, 3, 1 za, sprejeto. 4, 3, 2 in regi 34 za, proti, sprejeto. 4, 3, 3 za, sprejeto. Zraven sodi tudi regi 35 za. Naslednji amandma 434 in 37, kdo je za? Sprejeto. Amandma regije 36 za, proti, zavrnjeno. Amandma 435 za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja je zavrnjeno. Amandma 4, 3, 6 in regi 37 za, proti, zavrnjeno. Amandma 38, gospe poročevalke, kdo je za, sprejeto. Kompromis 14, glasujte, prosim. 14. Glasujte, prosim, kompromis 14. 14. Konec glasovanja. Sprejeta. Amandma 466 na strani 23. 466 na moji strani 23. Kdo je za? Sprejeto. Gremo naprej. Amandma 468. 4, 6, 7 za, proti. Gremo naprej, amandma 480, gospod eh, Oazov in Kolumbije. Za, proti, zavrnjeno. Amandma 481. Za, proti, zavrnjeno. Ja, sam sem imel podobne dvome, zaradi tega sem tudi vprašal naše strokovnjake, kar zadeva 480. Torej, na vrsti je 482, kdo je za? Sprejeto. Preverjamo, dobro. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 483 in 484, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. 485 za? proti, zavrljeno. 4, 8, 6 za, sprejeto. 4, 8, 8 za, sprejeto. Pojmo naprej na kompromis 19 na strani 27. Kompromis 19. Kompromis 19. Ja, to je usklajeno s tem, kar sem, sem eh, obrazložil na začetku. Torej, kompromis 19. Eh, na vrsti, vse to smo preverili pred glasovanjem svetovalci, šli smo skozi besedilo točko za točko. Kompromis 19, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma 539. Glasujemo o dveh amandmajih hkrati, 539 in 540. Kdo je za? Proti zavrženo. 541, 542 in 543 hkrati za. Sprejeto. 545, gospod Dantana, za. Sprejeto. Kompromis 20. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejeto. Kompromis 553, gospoda Erdosa, kdo je za? Proti. Zavrneno. 554, 555 in regi 51, kdo je za? Sprejeto. Kompromis 21, glasujte prosim. Kompromis 21. Konec glasovanja. Sprejeto. Sprejeto gremo naprej. Kompromis 565, gospe Senra, 565, kdo je za, proti, zavrnjeno. 566, za, proti, za, proti, zavrnjeno. 567, za, proti, sprejeto. 568, Amandma 568 za, proti, zavrnjeno. Amandma 569 in eh, Regip 53 za, proti, zavrnjeno. Kremo naprej na kompromis 24 na naslednji strani. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 25. Glasujte, prosim. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 26. Glasujte, prosim. Kompromis 26. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 27 na naslednji strani. Glasujte, prosim. Kompromis 27. konec glasovanja. Sprejeto je kompromis 28. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Naslednji je amandma 635 na naslednji strani. 635 in sicer poimensko, ki za amandma gospoda Dontana in gospe McGuinness. Glasujte, prosim, poimensko. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na kompromis 29. Glasujte, prosim. Kompromis 29. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej na amandma 647 na naslednji strani je za kompromis gospoda Ertusa, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis 648 in regi 61 za, proti, zavrnjeno. Amandma 60. Dobro, preverjamo. Preverjamo 648 in regi 61. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. No, to sem rekel, zavrnjeno. Amandma 60, gospe poročevalke, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 649 za, proti, zavrnjeno. 650 za, sprejeto. 651 za, proti, zavrnjeno. 652 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 30, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Gremo naprej, kompromis 31 na naslednji strani. Glasujemo kompromis 31, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto, gremo naprej, amandma 668 in regi 64 glasujemo skupaj, kdo je za, proti, sprejeto. Amandma 669, 670 nič, skupaj, kdo je za, proti, zavarjeno. Amandma 935 za, proti, zavarjeno. Preverjamo, dobro, preverjamo 935, glasujte prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kont 27, kdo je za? Proti. Zavrnjeno. Amandma 671 za, proti, zavrnjeno. Amandma preverjanje, dobro, 672 oziroma 671 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 672 in regi 65 skupaj. Kdo je za? Proti? Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 673 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 32, glasujte prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 33, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 34, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto amandma 687. 687, kdo je za? Proti? Zavrljeno. Amandma 64 za, sprejeto. 65 za, sprejeto. 66 za, sprejeto. 68 za, sprejeto. 69 za, sprejeto. 688 za, sprejeto. Preverjamo, 688 preverjamo. Ne verjamete, Albertu. Konec glasovanja. Ja, gospa Müller je glasovala proti. Amandma 689, 690 in 691 skupaj. Kdo je za? Proti? Zabrno. Amandma 692 za, proti, zavrnjeno. 693 za, proti, zavrnjeno. 694 za, proti, preverimo. Glesujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 695 za, proti, zavrnjeno. 696 za, proti, zavrnjeno. 697, 698 za, proti, zavrnjeno. Se pravičujem, sem jaz odlučil še amandma 699. Zdaj skupaj 700, 701 in 702. Kdo je za? Proti? Zavrneno. DV36 za? Proti? Zavrneno. 703, 704, 705 za? Proti? Zavrneno. 706, 707, 708 za? Proti? Zavrneno. DV37 za? Proti? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amadma 709 za. A ne, ta je brezpredmeten, dobro, naprej. 710, 711 in 712 za. Proti? Proti? Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 70 je brezpredmeten, 713, 14, 15, kdo je za, proti, zavrnjeno. 716, 717, 718, za, proti zavrnjeno. Amandma 719, 720, 721 za, proti, zavrnjeno. Amandma 722, 723, 724 za, proti, zavrnjeno. 938 za, proti, zavrnjeno. 725 za, sprejeto. Kompromis 35, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 36 na naslednji strani. Kompromis 36, glasujte prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 37 na strani 43, glasujte prosim, kompromis 37. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma 832 na strani 46. Amandma 832. Za, proti, zavrneno. amandma osem tri tri kdo je za proti zavrnjeno amandma osemsto trideset za proti zavrnjeno osemsto devetindvajset za proti zavrnjeno osemsto enaintrideset za proti zavrnjeno 834 in 35 za, proti. Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 837, gospod Desk, kdo je za, proti, zavrnjeno. 838 in regi 74, kdo je za, proti, zavrnjeno. 839, za, proti, zavrnjeno. Amandma 77, za, proti, zavrnjeno. 75 za, proti, zavrnjeno. Amandma 76 za, proti, zavrnjeno. 840 za, proti, zavrano. 841, 842 in regi 77, glasujemo poimensko. Glasujte, prosim, poimensko. Konec glasovanja. Zavrhnemo. Zdaj gremo na amendma 843, kdo je za, proti, zavrnjeno. 844 za, proti, zavrnjeno. 845 in 846 za, proti, zavrnjeno. 847 za, proti, zavrnjeno. 848 in 849 za, proti, zavrnjeno.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 Preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 8, 5, 6 in 78. Aha, to je brez predmetov, torej 8, 5, 7. Ja, e, slabo informacijo sem dobil. 856 in regija 78 glasujemo. Kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Sedaj 857 za, proti, zavrnjeno. 858 za, proti, zavrnjeno. 859 za, proti, zavrnjeno. 79, amadma pročevalke za, sprejeto. 860 za, sprejeto. 861 in 80 za, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 38, Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Kompromis 39. Glasujte, prosim. Kompromis 39. Glasujte. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 40. Glasujte, prosim. Konec glasovanja sprejeto, gremo na kompromis 43. Kompromis 43. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma regi 2. Za. Sprejeto. Kompromis 44. Glasujte, prosim. kompromis 44, konec glasovanja, sprejeto. Gremo naprej, kompromis 46 na naslednji strani. Glasujte, prosim, kompromis 46. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, kompromis 51 na strani 53 kompromis 51, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej, amandma 123 in 124 poimensko. A, ta amandma je bil omaknjen. In sicer gre za umik zahteve po po imenskem glasovanju, glasujemo običajno za proti zavrneno. Amandma budžet 5a, želite preverbo, preverjamo amandmaja 123 in 124. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma budžet 5 za, proti rekel bi zavrnil, ampak preverjamo. Preverjamo, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 1, 2, 7, kdo je za, proti, zavrnjeno. Kompromis 52, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Gremo na amandma 129, to je za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. zavrnjeno. A ne, ne, se upravičujem, sprejeto, pravi predsedujoči. Amandma B6, kdo je za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 130, za? Proti? Zavrnjeno. Amandma 131, za? Proti? Zavrnjeno zavrnjeno. Sto triintrideset in devet, sedem za, proti, zavrnjeno. Sto štiriintrideset in devet, osem za, proti, zavrnjeno. Poprawka 136. 136. Za. Proti. Zavrna. Gremo naprej. Kompromis 154. Gospe Hojboš, kdo je za? Proti. Zavrna. Amandma 90 za, proti, zavrnjeno. Prehajamo na kompromis 59, glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Gremo naprej. Amendma 161 za, proti zavrljeno. Amendma 162 za, sprejeto. Kompromis 61, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. 912, gospe Hojbuš, za, proti. Preverimo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Amandma 167 in 913, kdo je za, proti, zavrnjeno. 168 in 914 za, proti, preverimo. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 62, glasujte, prosim. konec glasovanja. Sprejeto. Amendma 178 na naslednji strani. Kdo je za? 178 proti. Zavrnjeno. Naslednja je naslednji amendma 180 za, proti, zavrnjeno sledi 181 in 916, kdo je za, proti, zavrljeno. Sledi amandma 9, kdo je za amandma 9, proti, zavrljeno. Amandma 185 za, sprejeto. 186 za, proti, zavrnjeno. Amandma 188 in 917 za, proti, zavrnjeno. Amandma 189 za, proti, zavrnjeno. In sedaj prehajamo na glasovanje o celotnem poročilu skupaj z izglasovanjem amantmaji. Glasovanje poteka poemensko, glasujte zdaj. Še zadnje glasovanje danes. Konec glasovanja. Sprejeto. In čestitke gospodje poročevalki. Mislim, da ji lahko kar damo besedo, izvolite. Samo trenutek, samo trenutek. Hvala lepa, gospod predsedujoči, za ta odličen rezultat. Še enkrat hvala vsem poročevalcem v senci in veseli me, da smo z, na osnovi tega glasovanja v odboru zdaj pripravljeni na nadaljne delo. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala poročevalki, hvala vsem sodelavcem, hvala vsem poročevalcem v senci in eh, tudi vsem sodelavcem, sekretarjatu, našim svetovalcem iz političnih skupin. Mislim, da smo sprejeli reformo zdaj na ravni odbora za kmetijstvo. To predstavlja zaključek določene etape pri tem delu. Mislim, da smo pravili dobro delo. Hvala lepa vsem poročevalcem v senci, eh, namestnikom, sodelavcem in rad bi se vam tudi zahvalil za sodelovanje eh, komisiji in svetu in glede na to, da je to naše zadnje zasedanje, bi rad eh, vsem vam izrazil zahvalo za dobro sodelovanje, za odlično sodelovanje. Za nami je lep čas in mislim, da smo za naš odbor in za parlament storili vse za to, da je bil to dober mandat in da je naše delo prispevalo k izboljšanju razmer v kmetijstvu. Rad bi se zahvalil vsem mojim sodelavcem, predstavnikom Kope Kočeke in vsem uh, ostalim predstavnikom ostalih organizacij, ki so bili tu z nami na naših sestankih. Hvala vsem našim sodelavcem. Mislim, da gre za hvala lahko prav vsem, če koga nisem omenil, se zato upravičujem. Hvala lepa tudi tolmačem. 是。Sure sem kdaj kaj napak povedal, prosim za vaše razumevanje. In hvala tudi našemu sekretarjatu, sekretarjatu odbora, za vedno dobro pripravljeno gradivo, za odlično sodelovanje, za vso vašo pomoč. Mislim, da smo bili s tem tudi bistveno bolj učinkoviti in da ste na ta način poskrbeli za naše dobro delovanje na vseh skupaj. Torej, hvala še enkrat vsem, hvala tudi koordinatorjem, s katerimi smo imeli pogoste tudi spore, ampak vse to v dobro nas vseh in v dobro našega skupnega dobra. Torej, še enkrat zahvala vsem in prosim, če celotni generalni direkciji za kmetijstvo in ostalim direkcijam za zdravje in ostalim izrazite zahvalo, zahvala tudi komisarju Hoganu, Andriju Kajkisu in ostalim direkcijam, No, videli se bomo še na plenarnem zasedanju. Vsem eh, lahko zaželim samo še prijeten večer. Predvsem in v prvi vrsti pa vam želim uspešne volitve, tisti, ki kandidirate, tisti, ki ne. Vam želim veliko uspeha na drugih področjih dela, ki se jih lotevate. To je vse, kar bi bil uspešen mandat za naše volajuce, za naše države, za naše volilne okraje in mislim, da. se bo vse dobro končalo, tudi glede Brkiste, gospod Agnew, gospod Nikolson. Upajmo, da bo do stvari nekako prišle v red, to si vsekakor zelo zaslužimo. Gospod Agnew, ja ne, ne, mo ne morem ne dati besede gospodu Agnew. Izvolite. Ja, naj samo povem. Vem, da se bo Jim neko sem upokojil, ampak menim, da bodo volitve v Združenem kraljestvu. Tako da kot piše na, na koncu filmov, morda se Bond vrne. To velja tudi za me. Ja, hvala lepa. Če tudi ste imeli včasih dokaj težavne eh, prispevke, moram reči, da ste nam bili tudi v navdih. Gospod Des, hvala lepa, gospod predsedujoči, spoštovane kolegice in kolegi. Po skoraj 29 letih poslavljam iz kmetijskega odbora, 19 let v nemškem odboru, ostalo tu. Hvala vsem, s katerimi sem sodeloval. Rad bi izrazil tudi svoje spoštovanje vsem kolegicam in kolegom, tudi vsem tistim, ki niso bili mojega mnenja. V demokraciji moramo imeti različna mnenja in vsem kolegicam in kolegom, ki boste sodelovali na volitvah, želim veliko uspeha in želim vam uspešno delo za več kot 10 milijonov kmečkih družin v Evropi. Hvala vsem sodelavcem, tu hvala tudi tolmačem, ki so pogosto imeli težave tudi z mojim bavarskim dialektom. Vsem želim veliko dobrega in pripričan sem, da se bomo še srečali. Hvala lepa. Thank you. Hvala lepa. Samo še ena zasebna zadeva. Rad bi se zahvalil mojim sodelovcem v moje pisarni, kajti eh, nisem vedno samo tu na odboru in nisem vedno tako prijeten, kot sem tu, tako da hvala vsem in tudi vam se opravičujem, če kaj ni bilo tako, kot bi moralo biti. Torej, še enkrat. Hvala vsem in sedaj vabljeni na tudi skromno zakusko. Hvala lepa.